upoštevali. Hello and Sedaj obrazložitev glasov. Začnimo s proračunom za leto 2012. Gospod Fox bi želel obrazložiti svoj glas. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Danes smo glasovali o predlogu proračuna.